Začenjamo z zasedanjem. Prva točka na dnevnem redu je izjava predsednika Evropskega sveta glede zaključkov Evropskega sveta z dne 28. in 29. oktobra in sicer o gospodarskem upravljanju. V dvorani pozdravljam predsednika Evropskega sveta, gospoda Hermana Van Rompuja in predsednika Evropske komisije, Josea Manuela Barusa. Z nami so tudi predstavniki belgijskega predsedstva in številni predstavniki kolegija komisije. Rad bi začel z zasedanjem in sicer z uvodno izjavo Hermana Van Rompuja, predsednika sveta. Gospod predsednik, dragi kolegi, Sestanek Evropskega sveta 28. in 29. oktobra se je osredotočil na gospodarsko upravljanje Evropske unije.